in prilogo 16 poslovnika razpravljal o potrditvi komisije. Kandidate za komisarje ocenjujemo na osnovi sposobnosti, njihove zavezanosti Evropi in tudi osebne neodvisnosti. Tudi poznavanje strokovnega področja in komunikacijske spretnosti so nekaj, kar ocenjujemo. Zato imamo danes tudi to javno predstavitev ta predstavitev je zadnja pred oceno, ki jo bo izvedla konferenca predsednikov odbora. Gospod Timmermans bo najprej podal uvodno izjavo, dolgo največ 15 minut, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov, 45 vprašanj vam bodo zastavili gospod Timmermans, Vsako vprašanje bo trajalo minuto. Gospod Timmermans pa ima dve minuti časa na voljo za odgovor. Ker imamo na voljo le omejen čas, lepo prosim, da se govorite časa za govor. Lepo prosim, da se v svojih vprašanjih posvečate vsebinskim temom. Ta predstavitev se prenaša v živo na spletni strani Evropskega parlamenta, kjer jo je mogoče spremljati povsod. Gospe in gospodje, vsi veste, da sem zelo prijazen in prijeten človek, razen ko gre za čas za govor. Danes bo to še posebej pomembno, zato ker drugače niti vi ne boste imeli dovolj časa, niti gospod Timmermans po 15 sekundah začne utripati zvezdice, po 60 sekundah vam bom vzel besedo. Žal je, da mora biti tako jasen, ampak tako pač je. Gospod Timmermans, to velja tudi za vas, imate sicer minuto več, ampak po dveh minutah vas bom prosil, da zaključite. Ne vem, ali lahko to vidite na ekranu pred seboj, ampak tudi vi boste videli ti dve zvezdici, ki vam nakazujete, da je čas za govor pod časi konec. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem postopkom? Ne, v redu, gospod Timerman se z